Stila, gospoda Džameta Dimeka Matjusa Žameja, Radkeja in Buloka in predlaga potrditev mandatov in sicer z 24. in 29. junom, junijem, 21. in 24. julijem in 1. augustom ali kdo temu nasprotuje. S tem so mandati potrjeni. Dobil sem uh, od.